Gospe in gospodje, dragi kolegi, prosim, sedite. Nadaljevali bi z našo sejo. Prosim, da se usedete. toplo pozdravljam ekscelenco šeka Mohameda bin Abdulramnam bin Jasim Altani, podpredsedniku vlade in zunanjemu ministru Katarja. Veselje nam je, da, da vas lahko tu pozdravimo, tu ste že bili enkrat. Hvala, da ste znova prišli. Že včeraj popolnjo smo imeli zelo dobro izmenjavo mnen, kot veste. Eh, se nas zelo skrbi razvoj dogodkov v zalivu, zlasti v kontekstu vedno večjih napetosti med ZDA in Iranom. Potrebna je deeskalacija situacije, zato da se zagotovi stabilnost na Bližnjem vzhodu in globalno. Ekscelenca, veseli nas, da bomo slišali vaše stališče glede te krize. Eh, kakšno stališče vaše države in drugih partnerskih držav v svetu za sodelovanje v zalivu GCC. Vemo, kako zelo vpliva blokada na katarsko gospodarstvo in zanima me, eh, torej, ali, ali, torej, sprejeli smo resolucijo in seveda tudi spodbujamo vašo medijacijo v krizi, naj poudarim. In to sem tudi povedal, ker je bil tu vaš savski kolega da je zelo pomembna kohezija sveta za sodelovanje v zalivu GCC. To je zelo pomembno za regionalno sodelovanje in stabilnost. Obstoječa kriza ima daljnosežne posledice. Zelo pomembna je strateška pomembnost odnosov med Katarjem in EU, ne le v političnem smislu in na področju varnosti, temveč tudi, ko gre za trgovino, naložbe in energijo. O tem ste govorili že včeraj in zanima me, lahko kaj več poveste o eh, razvoju teh odnosov, odkar smo podpisali sporozum o sodelovanju pred dvema letoma. Eh, toplo pozdravljamo tudi vašega veleposlanika, ki je na vzočelovskem parlamentu in vidite, da je veliko kolegov prišlo na današnjo razpravo. Pozdravljam tudi uh, Eh, predsedujočega odbora ITRE, ki je z nami. Izvolite, beseda je vaša. Hvala predsedujoči za ta prijazen nagovor. Hvala za povabilo, da lahko spregovorim pred odborom za zunanje zadevska parlamenta. Pa, parlamenta. Želimo vam eh, čim bolj uspešen mandat, ki je pred vami in naj povem nekaj uvodnih navedb, potem pa bom seveda pripravljen odgovarjati na vaše komentarje in vprašanje. V Bruslju sem zato, da bi si izmenjal mnenja eh, glede razvoja odnosov med Katarjem in EU in zato, da bi tudi izboljšali situacijo glede regionalnih zadev. Mi smo majhna država v turbulentnem okolju in smo ena najvarnejših držav v svetu, globalno. Vsi eh, prizadevamo za dialog med Zahodom in Vzhodom. Morda ne veste, da ima, da Katar izvaja progresivne politike že več desetletij. Eh, spodbujamo zbrževanje, medije, šport, eh, potovanje zgradili smo naš izobraževalni sistem in sedaj gostimo številne um, zahodne univerze v Dohi, imamo več eh, študent kot študentov. Uh, Eh, zelo si zagotavljamo za čim bolj kakovostne medijske informacije. Katar Airways je zelo uspešna letalska družba in vabim vas, da se leta 2022 uh, eh, obiščete, ko bomo gostili prvi, uh, prvo svetovno prvenstvo nogometu v arabskih državah. Uh, Katar meni, da je zelo pomembno, da razmišljamo tudi o mladih. Pomembno je, eh, da se zavedamo, da so mladi, ki nimajo, eh, niso v šolah, ki niso vključeni v nek sistem, so lahko plen mrsikoga, zato smo eh, poskrbeli za to, da smo otroke vrnili, vrnili v šole, da ustvarjamo delovne mesta za mlade. Ustvarjali smo delo za 2,5 milijona od mladih. Imamo skupne vrednote z EU, želimo si zagotavljati mer in solidarnost v obeh regijah. Svet je med sabo povezan in tudi to, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, vpliva na EU, tako kot to, kar se dogaja v EU, vpliva na nas. Medsebojna povezanost zahteva povezanost in večstranske rešitve v moji regiji je naš glavni izziv vzpostavitev miru in stabilnosti. To bomo dosegli le, ko bodo vse države v regiji Bližnjega vzhoda se dogovorile za skupno delo na doseganje skupnih ciljev. To je ključna pomena za vse nas. E, trenutne težave, mednarodni terorizem, e, razseljene osebe, vse to vpliva tudi na vas v Evropi. Moramo imeti širok mirovni sporazum, zato da bo mir dejansko učinkovit. Katar poziva vse države Bližnjega vzhoda, da sklepajo zavezujoče mirovne sporazume. Potrebujemo zavezujoč in širok sporazum, ki naj temeli na eh, odgovornosti pravnih držav, spoštovanju soverenosti in enakopravnosti držav. Prav tako pa se moramo zavezati k neomešavanju notranje zadeve. Varnost na Bližnjem vzhodu je tesno povezana z mednarodnim mirom in varnostjo potrebujemo diplomatsko podporo EU, zato da vse države eh, povabimo k pogajalski mizi. Vse države mora biti odgovorne. Katar se bo še naprej prizadeval za deeskalacijo napetosti na Bližnjem vzhodu, ker verjamemo v moč dialoga. Dosegli smo napredek uh, pri, pri pogajanjih v dohi. To je uh, napredek pri doseganju miru v Afganistanu in to je tudi dokaz tega, da lahko z dialogom dosežemo rezultate. Hvala za vsa prizadevanja EU za to, da bi se, do, da bi se dosegli medni stabilnost v moji regiji. Hvala lepa. You, Hvala, ekscelenca, za uvodne besede bi želeli odgovarjati na vprašanja en za drugim sproti ali v skupini vprašanja odgovorov, kot želite. No, bomo dali najprej besedo predstavnikom političnih skupin. Najprej Mihajl Galer, prosim. Imamo časa do pol dvanajstih. Mihajl Galer, izvolite. Hvala, tu sem, na desni sedim. Dobrodošli, minister, na naš odbor dve zadevi bi rad omenil, ki ste tudi vi omenili. Pogosto gledam Al Jazeera in zdi se, da, da me Al Jazeera dobro informira. Torej, hvala za to, da imate to pomembno medijsko mrežo. Prav tako sem že uporabil vašo časko družbo, ki mi je zelo všeč. No, kar zadeva politične zadeve, rad bi izvedel kaj več o tem, kakšen je razvoj vaših odnosov z vašimi arabskimi sosedami in z Iranom. Vemo, kakšna je sedaj situacija. Kakšna, kakšen se vam zdi izhod iz krize, ali bi lahko mednarodni partnerji bili posredniki? in zanima me, kako poteka trgovina eh, ali eh, blago pride k vam preko iranskega prostora ali najdete drug, drugo pot do vas, potem glede Libije. Koga vi tam podpirate in zakaj? Kaj ti? slišimo tudi, da prihaja do katarske podpore v Libiji. In še eno vprašanje glede palestincev. Slišim, da, ste, da sodelujete z UNRO in to pozdravljam. Ali lahko potrdite, da boste še naprej podpirali UNRO finančno, tako, tako kot ste doslej? Hvala. Hvala za SND, gospa Arena, izvolite. Hvala. Gospod minister, imamo zelo tesne odnose v pododboru za človekove pravice in Katar je podpisal konvencijo o človekovih pravicah v Katarju. Sem pa bila presenečena eh, sprejet, gled, zaradi sprejetja novega zakona, ko gre za svobodo izražanja v Katarju. Torej, tu je prišlo do zaostritve, do omejitve te svobode za osebe, ki naj bi kritizirale svojo državo v državi ali zunaj države. In zagrožena kazen je od 3 do 5 let zapora. Ta nov zakon je negativno sporočilo, ko gre za svobodo izražanja v Katarju. Zato naj vam povem, da smo zelo presenečeni zaradi tega. Pa v pododboru za človeške pravice bomo težko konstruktivno sodelovali, kot smo že doslej, če se bo ta zakon pri vas ohranil. Hvala. Hvala. Marija Arena za Renew. Natalija Lazo, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala, gospod minister, da ste z nami kar zadeva katarsko diplomacijo, vidimo, da je zelo aktivna na veliko področjih, eh, tudi v Sahelu. Že, let, že več let eh, forum iz Dohe povdarja, kako pomembno je, da se najdejo ne vojaške rešitve za krizo v Sahelu. In povdarja, da je pomembna vloga uh, držav v tej regiji, ki je v veliki krizi. No, Evropska unija ima eh, svoje zmogljivosti v teh eh, državah eh, in tam se torej borimo proti težavam, s katerimi se soočajo v Sahelu, torej tam se borimo proti Eh, džihadističnem terorizmu in zanima me, kakšno je stališče Katarja glede džihadističnih eh, skupin v Sahelu. Ali lahko obsoditi njihovo delovanje in ali lahko poveste, da govorice, da katarski financeri stojijo za teroristični uh, oziroma da, da, jih, eh, da so te gorice, da Katar eh, financira teroriste napačne. Hvala. Sedaj pa za skupino IDE, gospod Marjani, izvolite. Hvala. Gospod predsednik, gospod minister, tu sem. No, imam težave z vašo državo. Večkrat sem že bil tam. Seveda je Katar po eni strani sodobna država, vendar določeni eh, novinari kaže tudi drug obraz vaše države. Vaši eh, politiki so priznali financirati teroristov v Siriji. Torej, pravite, da ste sodelovali z ZDA, Turčijo in Saudsko Arabijo, Arabijo pri tem. Zanima me, kaj ste financirali v Siriji? Ali to še naprej financirate? In kakšno je sedaj vaše stališče glede te države? In še druga zadeva, to je omenjala tudi Marija Rena glede zakona o svobodi izražanja. Ta zakon šokira. Kaj te imate vedno več konferenc o svobodi medijev, vendar to svobodo omejujete v svoji državi. Torej, kaj me moti pri vaši državi ta, dv, ta dvojna merila in zanima me, torej, kaj boste rekli glede financiranja terorističnih operacij v Siriji. Prav tako me zanima vaš odgovor glede vprašanja gospe eh, Luazo glede financiranja teroristov v Sahelu. Hvala, gospod Marjani, za zelene, gospa Langziben. Um, Hvala lepa, govorila bom nemško. Hvala lepa za vaš obisk. Tudi pri meni vprašanje, kakšno prihodno, trenutno vlogo vidite svoje države v Siriji. In potem še eno vprašanje. Trumpov načrt za bližnji vzhod. Ste pozdravili poleg Egipta in Saudske Arabije. Zakaj? Kaj vidite tukaj pozitivnega? Kaj je takega, da se to da pozdraviti? Torej, Sirija, prvo vprašanje, drugo pa Trumpov načrt. Hvala. Hvala lepa, gospa Futiga, izvolite. Hvala. Ekscelenca, dobrodošli in odbor AFET. Vprašala bi vas glede vaših stališč predsedniku Trumpu o njegovem mirovnem načrtu za bližnji vzhod. Ali bo s tem dosežen napredek v pogajanjih med Izraelom in Palestino? In zanimajo me tudi vaše stališča glede uh, odnosa drugih zalivskih držav glede tega istega vprašanja? Hvala. In za skupino Guje, gospa Viljanueva. Hvala, predsedujoči. Hvala, gospod minister. Kriminalizacija demonstracije je eh, nov svetovni trend. Včasih gre za represijo, včasih pa imamo eh, takšne zakone, ki to omogočajo. In zanima me, kakšno je vaše stališče glede položaja v vaši državi. Torej, ZDA je omaknila svojo pomoč UNRI in Katar je sedaj postala največja donatorka te agenciji. Agencija UNRVA je bila vzpostavljena leta 1949, zato da bi pomagali palestinskim beguncem. Vidimo, da Izrael in ZDA želita spodkopavati delo te agencije, zato da bi preprečili vrnitev palestinskih beguncev. Po predstavitvi Trumpovega načrta me zanima, če bo Trump še naprej. Eh, finančno podpiral eh, UNRVO in če, bo, če bodo te donacije stale na isti ravni, kot so bile doslej. Hvala, to je bil sedaj prvi krok vprašanj. Bi se odzvali na ta vprašanja, ki ste jih slišali? Eh, se pravi, čujem, če sem kakšno vprašanje zgrešil, me kar spomnite na to bom šel po vrsti. Glede uh, eh, GCC in blokade Katarja in uh, odnosi z Iranom. No, seveda je to nekaj zelo disruptivnega za celotno regijo. Katar je žrtov te blokade že tri leta. Mi eh, spoštujemo prizadevanja emirja, eh, ki želi eh, posredovati te krize, da bi dosegli neko rešitev. Novembra smo začeli pogovore s Saudicijo vendar žal dva meseca kasneje je prišlo do prekinitve strani Saudijcev, ne da bi nam povedali zakaj. In še vedno smo za kakršnakoli prizadevanja, eh, za to, da preko medijacije nekaj naredimo in da se torej pogovorimo in da bi našli rešitev za to krizo. Katar zelo dobro razume, da je regija tista, ki eh, bo poražena v tej situaciji in da ne bo zmagovalcev v tej krizi. In vsem nam bo bolje, če bomo lahko eh, rešili to krizo in prav tako bo dobro, če ne bomo imeli podobnih konfliktov v prihodnosti. Glavna težava v zalivu je. Eh, problem med uh, Katarjem, uh, Saudsko Arabijo in Združenimi arabskimi emirati in upam, da se bomo začeli pogovarjati o pravih težavah in da ne bodo več šeli propagande proti Katarju. Kar zadeva odnose z Iranom, tudi Iran je naša soseda in tudi Iran ima veliko težav v regiji, pa tudi veliko težav z ZDA. Katar ima dobre odnose z eh, Iranom in Iran je odprl svoj eh, zračni prostor za dobavo eh, blaga in pretok ljudi uh, iz Katarja, ko se je začela uh, blokada. Mi pozdravljamo vsako pomoč katerekoli države, zlasti v prvih dneh te blokade. Mi si želimo, da bi bila regija stabilna. Mi si ne želimo konflikta med ZDA in Iranom, kajti ZDA je tudi naš pomemben strateški zaveznik. Katar gosti največjo ameriško vojaško bazo v regiji in ima sosedske odnose z Iranom. Zelo smo si prizadevali, ko se je kriza eskalirala, zato da bi se pogovorili z vsemi partnerji, pogovarjali smo se z Iranci, z Američani, skušali smo obležiti situacijo, skušali smo najti diplomatsko rešitev in mi še vedno upamo, da se bo situacija razrešila na diplomatski način. Potem smo imeli vprašanje, glede, kako poteka trgovina v Katarju. To je povezano s to temo. Večina naših letal leti prek iranskega zračnega prostora. Nekateri m, mm, letijo preko iraškega letalskega prostora v Kuwait in dobava blaga poteka preko letal ali m, mm, preko morja, a, eh, kjer se potem izkrca v pristanišču Hamet. To pristanišče smo odprli in 27 odstotkov trgovine poteka eh, preko tega pristanišča in to si želimo še povečati. No, tudi kriza se bo enkrat zaključila in tudi tiste države, ki nas blokirajo, bodo prišle k, nazaj k razumu in potem se bomo še bolj odprli za trgovino in bo regija cvetela zaradi bodoče trgovine. Kar zadeva človekove pravice in Katarja in zakona, ki ste ga omenjali. za katerega pravite, da cilja na svobodo izražanja. To ni bil nikoli namen Katarja. Mi smo veliki zagovorniki svobode izražanja v Katarju in to tudi zagovarjamo zunaj Katarja. Ta zakon, zakon je bil narobe tolmačen ta zakon eh, je namenjen dezinformacijam, ne pa svobodi izražanja. Dezinformacije, lažne novice so globalni fenomen, to je nekaj, kar se dogaja posod po svetu, ne le v kateri v naši regiji. Torej, tu ne gre eh, za nekaj, kar bi se kvalilo skrit, nekako. Ta zakon se je kritiziralo v Katarju, pa nikogar nismo preganjali na podlagi tega zakona. Torej, to gre za to, da se borimo proti lažnim informacijam, proti dezinformacijam. In tem, ta, takšni situaciji smo podvrženi, odkar se je začela blokada. Torej, ni. Uh, namen, da bi zatrli svobodo izražanja. Mi smo odprti za kakršne koli komentarje, s katerimi bi lahko izboljšali situacijo. Kar zadeva regionalno vprašanje. Najprej glede Libije. Katar je zelo odločen pri svojem stališču od sporazuma leta 2015 naprej. Edini komunikacijski kanal in edina podpora, če bomo namenili, bo potekala preko tiste vlade, ki jo podpre mednarodna skupnost. In glede tega smo odločni še naprej se pogovarjamo in komuniciramo z vlado eh, v Libiji in mi obsojamo Haftarjevo delovanje v Libiji, s katero napada vlado v Libiji. In mi smo jasno povedali, da je treba podpreti premirje v Libiji in v Libiji treba najti politične rešitve. Mednarodna skupnost se je mobilizirala po mesecih sovražnosti v Libiji. Eh, torej, mi spremljamo eh, to eh, dogajanje in prihaja do kršitev mm, premirja. Torej, primer je bilo sprejeto, vendar se ne spoštuje. Včeraj je, so bombardirali pristanišče v Tripolisu pred nekaj uh, dnevi, pa je Haftar bombardiral tudi letališče. Torej, uh, nihče se ni uh, zares uh, odzval, to se mora. Eh, zaključiti. Libici se morajo sesti za mizo in se dogovoriti glede svoje prihodnosti in to brez tujega omešavanja. In mi bomo podpirali ta proces, berlinski proces. Če bo zagotavljal stabilnost v Libiji, kar zadeva mm, palestinsko-izraelski konflikt mi podpiramo UNRWA. Katar je bil eden največjih eh, podpornikov palestincev in eh, prispeva bodi se preko agencije OZN ali preko skupnih programov z različnimi agencijami. Katar je sedaj eden največjih eh, donatorjev, s tem zapolnjujemo vrzel ki se je zgodila zato, ker se je ZDA umaknila, ne daje več pomoči UNRVI. UNRVA še vedno uh, upravlja pomembno vlogo in moramo razumeti, da begunci potrebujo to agencijo, da skrbi za nje in ne smemo ignorirati njihove pravice, da se vrnejo v svojo državo. Imamo številne druge programe, ki jih izvajamo v Gazi ali na Zahodnem bregu, gradimo šole, bolnišnice, ceste, hiše, dajemo jim gorivo za elektriko, zlasti v Gazi. Že, že, zadnje leto jim. In pa smo povečali dobavo elektrike z 2 ur na 8 ur vsak dan in še naprej jih podpiramo, podpiramo ljudi v Gazi, kar zadeva predsednika Trumpa in njegov mirovni načrt za bližnji vzhod. Pozdravljamo katerokoli pobudo, s katero bi rešili izraelsko-palestinski konflikt, vendar mora biti takšna pobuda usklajena z mednarodnimi standardi mi se pogovarjamo z ameriško administracijo in spodbujamo Izraelce in Palestince naj se neposredno pogajajo in želeli bi si mir med njimi, vendar ne smemo pa spregledati dejstva, da so se arabske države dogovorile glede mirovne pobude, ki so jo predlagale in tudi to je lahko dobra osnova za pogajanja še naprej eh, bomo svetovali vsem strankam, spodbujali bomo palestince naj se neposredno pogovarjajo z Izraelom in ZDA bomo spodbujali naj se neposredno pogovarjajo s palestinci, zato da bom, bodo vsi bolje razumeli, eh, kakšne so eh, vrzeli in težave v arabskih državah. Kar zadeva Sirijo. Eh, nekdo je omenil eh, vlogo Katarja v Siriji in nekdo je omenil, da naj bi Katar financiral teroriste v Siriji. Ne, Katar ni, ni nikoli podpiral nobenih teroristov v Siriji in to smo jasno povedali že od samega začetka. Mi smo podpirali neposredno srce, bodi se preko humanitarne pomoči, preko humanitarnih eh, organizacij skupaj za OZN. Dajemo na voljo razvojno pomoč, izobraževalno pomoč, dali smo več kot milijon uh, sirskih otrok, um, dobiva izobraževanje s pomočjo katarskih programov in nadaljevali bomo po tej poti kar zadeva eh, podporo sirski opoziciji. To je bilo kolektivno prizadevanje eh, skupine prijateljev in to smo naredili vsem na očeh skupaj z drugimi partnerji in ta podpora je bila torej eh, enakovredno porazdeljena med vsemi temi državami. In mi se vedno prizadevamo, da naša sredstva ne gredo terorističnim ali ekstremističnim skupinam, njihovo delovanje obsojamo. Eh, eh, ekstremisti v Siriji so želeli ugrabiti eh, revolucijo sirskih ljudi, mi še naprej podpiramo srce in pomagamo jim, da se rešijo največjega terorista v Siriji, to je brutalen režim v Siriji. Um, mednarodna skupnost pač ni uspela rešiti srcev. Kar zadeva vlogo Katarja v Sahelu in kakšne stališče Katarja glede džihadističnih skupin, mi smo proti džihadističnim skupinam, mi obsojamo vse njihove dejavnosti in vsi si lahko gledate, kakšno je stališče Katarja. Jasno smo povedali, kakšno je naše stališče. Delovanje džihadističnih skupin v Sahelu ali kjerkoli druge je nekaj, kar mi obsojamo, kar smo uradno obsojali v uradnih izjavah. Mi podpiramo države Sahela neposredno. podpiramo jih pri izgradnji njihovih lastnih zmogljivosti v Brukini, Fasovo, Maliju in tako naprej. Katar bo še naprej jih podpiral, spodbuja bo te vlade, da izpeljajo reforme za to, da lahko zagotovijo, da bo v tej eh, regiji več stabilnosti. Mislim, da sem s tem pokril. Uh vse, kar ste me vprašali. Kolegice in kolegi, še pet minut imamo in sedaj sem v težavnih razmerah. Rad bi dal besedo še nekaterim, ampak veliko vas pa ne bo. Dva, trije. Najprej gospa Zovko. Uh, Hvala lepa. Govorila bom angliško. Naj pohvalim vse, kar Katar počne za informiranje in za deradikalizacijo v tem občutljivem trenutku. Bi se morda lahko osredotočili malo bolj na Evropo, na Zahodni Balkan. Al Jazeera je napačno poročalo o nekaterih skupnostnih vprašanjih v Bosni in Hercegovini. To je bila težava. Ste se pripravljeni lotiti tega? To so bile lažne informacije ali džazire. Se boste temu zaprstavili, ker se borimo proti lažnim novicam na Zahodnem Balkanu. Je to ključnega pomena. Soočamo se z vračanjem tujih borcev tem področju. Jih je veliko, torej bi rada, da se lotite teh vprašanj, ko boste doma. Hvala. Hvala lepa, gospa Kajli. Um, I... Hvala lepa. Ravno kar sem se vrnila iz Dohe in če sem prav razumela, imate težave s tujimi državami, ki se umešavajo v informiranje. Je pa name naredil tis napredek glede človekovih pravic in parlament ženske. Torej, to je pozitivno, pa vseeno vprašanje. Kakšen je trenutni status glede blokade? Družine so bile razdeljene, ljudje aretirani, istočasno imamo usmrtitve v Saudski Arabiji novinarjev, če se odzivajo na kritike. Ali vidite, kakšen napredek glede te blokade, nam lahko poveste več o trenutnem statusu? Hvala. Hvala lepa, gospod Riz. Hvala lepa, gospod predsednik, telegrafsko, ker nimamo časa. Dve vprašanje, gospod ambasador, ekscelenca. Čez dve leti svetovno nogometno prvenstvo, kar se tiče pogojev dela delavcev, imigrantov na gradbiščih, kar nekaj združen je to kritiziralo. Združenja za človekove pravice. Ja vem, da so katarski organi s FIFO sprejeli katalog ukrepov, ki se že izvajajo. 22 ukrepov, konec januarja je bilo to napovedano. Kdaj bo pa to nadzirano in kdaj se bo ocenilo te pogoje za delo? Mislim, da so pogoji slabi. In potem drugo vprašanje. Sem del odbora in vi. Obljubili ste oglično neutralno prvenstvo. In zanima me, kako boste to zagotovili. Stadioni, po informacijah, ki jih imamo, so urejeni, kar se tiče fotovoltaike. To bo čez verjeti, kako vam bo to uspelo. To je zelo blizu. Torej. Hvala lepa. Obvestili so me, da palestinski minister za zunanje zadeve čaka zunaj, tako da prosim, če lahko na kratko pokomentirate ta tri nadaljna vprašanja. Potem pa gremo na naslednjo točko. Ne bomo pustili čakati našega naslednjega gosta. Hvala lepa. Najprej, kar se tiče vprašanja Al Jazeera na Balkanu. Pepičan sem, da spoštovana poslanka ve, kakšna je vloga medijev. Mi v Katarju zagotavljamo, da bomo imeli svobodne medije, ki bodo ostali odprti za vse, da se lahko neposredno pogovorijo z njimi. Mi kot vlada ne posegamo v politiko Al Jazeera. Morda, če bi to storili, bi lahko razrešili nekatere vprašanja glede blokade, ampak Al Jazeera ima svojo profesionalno ekipo, ki lahko sama vzpostavi dialog, ki lahko obrodi sadove. Vabim vas, da prijete v Katar, da si sami pogledate, kakšen je napredek v Katarju in da morda najdete priložnost, da se z njimi neposredno pogovorite. Kar se tiče pravic delavcev in svetovnega prvenstva, zelo smo napredovali na področju pravic delavcev delavcev. V zadnjih nekaj letih smo postorili veliko v partnerstvu z veliko mednarodnimi organizacijami, ki imajo tudi svoje urade tam. Prav tako smo izboljšali sodelovanje z različnimi agencijami, zato da se potem izvaja izvajanje teh, te zakonodaje. Mislim, da se sedaj, sedaj to odraža tudi na tem področju. Vlada in država ne sprejemata več zlorabe gostujočih delavcev, ki nam pomagajo pri gradni infrastrukture za svetovno prvenstvo. Kar se tiče oblične neutralnosti za svetovno prvenstvo v nogometu, Katar, mislim, da je dosegel velik napredek pri tem vprašanju, kar se tiče podnebnih sprememb in oglične neutralnosti. Gradimo eno največjih sončnih elektrarn, to smo ravno kar napovedali, nisem prepričan glede številk, ampak iz zadnjih poročil vidimo, da smo že presegli zaveze, ki smo jih podali na začetku, ko smo se potegovali za svetovno prvenstvo. Vsi stadioni so zgrajeni tako, da bodo okoljsko prijazni, da bodo zmanjšali oglični vtis. Kar se tiče statusa blokade, Pa sem ravno kar že prej omenil nekaj dejstev. Upam, da se bodo vrnili k zdravemu razumu, razumu da bo prevladal razum. Države in regija bi morale sodelovati, vsaka država pa mora ohraniti svojo soverenost in imeti pravico, da sprejema svoje odločitve. Upamo, da da je to zadovoljiv odgovor za vas. Prav tako upamo, da bomo kmalo dosegli rešitev. Hvala lepa. Ekscelenca, hvala lepa, da ste prišli, hvala lepa za to izmenjavo mnen. Srečno pa domov, upam, da se kmalo vidimo v odboru za zunanje zadeve. Hvala. Yeah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 taking a break, huh? Yeah, no. <laughs> Colleagues without... Kolegice in kolegi, tako, sedaj pa gremo kar naprej. Še enkrat prosim, posedite se. Sedaj smo pri točki sedem. Prisrčno pozdravljamo ekscelenco Riada Al-Malikija, palestinskega ministra za zunanje zadeve in za ekspatriate. Dobrodošli v Afetu. Spomnim se, ko ste bili zadnjič tukaj, to je bilo 2016-2017, ko je bil tukaj predsedujoči še Elmar Brok. Naj pozdravim tudi veleposlanika za Belgijo, Luksemburg in Nizozemsko. On je tudi reden gost v Evropskem parlamentu. Gospod minister, v Bruslu ste za posvetovanja z EU o mirovnem načrtu ZDA in o poti naprej za bližnjo-vzhodni mirovni proces. Sedaj bi radi slišali vaše mnenje, slišali bi radi, kakšno je mnenje palestinskih oblasti o tem nedavno predstavljenem mirovnem načrtu ZDA. Prav tako bi se radi pogovorili o potencijalni vlogi, ki bi jo lahko odigrali pri oživitvi mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu in ostali pogoje za nova neposredna pogajanja med Izraelom in palestinsko oblastjo. Ravno kar je bil z nami zunani minister Katarja, sedaj ste z nami vi, potem pa bomo imeli izmenjavo mnen tudi z veleposlanikom Izraela pri EU, preden zaključimo dopodanski del sestanka. Beseda je vaša še enkrat. Prisrčno pozdravljeni. Hvala lepa. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, člani odbora za zunanje zadeve, hvala lepa, da me gostite o tem pomenem trenutku, ko lahko se premaknemo odločino naprej k miru ali pa ko lahko zapademo v spiralo nasilja še za naslednja leta in desetletja. Zakaj bi vam naj bilo mar? Nekateri se bi morda zauzemali za to, da obstajajo bolj žgoči konflikti za Evropo. Nekateri bi morda menili, da Evropa nima moči, da bi sprožila prave spremembe. Zakaj bi torej sploh poskušali? Sam pa bi dejal, da je usoda naroda, ki že stoletje trpi zaradi zavračanja pravic, je nekaj, kar je vredno vaše pozornosti. Naj vam opišem, kako od začetka okupacije Izraela želi zagotoviti zamitev palestincev na območjih, kjer so že živeli in širitev naseljencev Izraela na okupiranih ozemljih z jasnim ciljem pridobiti kar se da veliko zemlje, kjer ne bo palestincev. To ima ime kolonializem. najhujših fenomenov, fenomenov v človeški zgodovini. Naj vas spomnim, da je to najdaljša kriza od ustanovitve Združenih narodov. Prav tako je to najdaljša begunska kriza na svetu in najdaljša okupacija v sodobni zgodovini. Naj vam povem tudi to, da Jeruzalem bo vedno imel posebno mesto v srcih vseh ljudi vseh veroizpovedi in zmagoslavje sobivanja tam pomeni sobivanje posod. Lahko vam povem tudi to, da če vam je mar za Izrael, mu morate pomagati, da se osvobodi tega, da okupira ozemlja in da nadzira milijone ljudi, palestince. Ampak, če vse to ni dovolj, bi vam moralo biti mar, je tega, kaj tolerirate danes. Kajti to, kar se dogaja danes, lahko oblikuje svet jutri. In do takrat bomo priča razgraditvi mednarodnega prava in mednarodnih pravil. Kaj ti imamo varovalke ravno za te zahtevne čase, kot so zdaj. Te varovalke pa bodo samo toliko močne in odločene, kolikor bomo mi, naša volja. Če nam bo spoletelo, se vse zruši. Če pa vzdržimo, potem nas bodo ščitile še generacije, ki, za generacije, ki prihajajo. Zgodovina nas uči in vas je naučila, bolj kot katero koli drugo celino, kaj lahko ljudje storijo v svojih najboljših in najslabših časih. Prav tako vam je to pokazalo, kako dragocen je mir. Pokazalo vam je, da ni nadomestka za svobodo. In mir se gradi na vzajemnem spoštovanju in dostojanstvu. Ta unija je bila oblikovana strani svobodnih, soverenih narodov. Svoboda in soverenost sta bili pogosto doseženi z visokimi stroški. Vseeno pa to ni, jim to ni preprečevalo, da bi sodelovali. Dovolilo jim je ravno ta zgodovina to sodelovanje. In to moramo te prenesti tudi v ta spor. Načrt, ki ga je predstavila ameriška administracija, temelji na zamisli, da si Izrael zasluži varnost in da mi ne bomo zato imeli soverenosti. To ne bo prineslo miru, to tudi ne bo zagotovilo varnosti. In to gotovo ne moremo imenovati rešitev teh držav. Načrt enostavno nezakonitost spremeni v realnost in prosi, zahteva od nas, da to sprememo. Nezakonite naselbine, nezakonit zid, nezakonita aneksacija, vse to bi postala stalna resničnost. To samo še spodbuja okupacijo. Vizija EU, ki je zgradila, pomagala zgraditi soglasje na mednarodni ravni z dvema entitetama na podlagi meja iz leta 67, to ni nek recept preteklosti, to je še vedno pot naprej kaj je napak, ne vizija. Dejstvo je, da to ni bilo podprto z ustreznimi sredstvi. Trenutna izraelska vlada se pogosto hvali, da okupacija spoh nič ne stane. Žena, žene, e, imajo, pobirajo sadove tega in mi pa živimo z dramatičnimi posledicami. Pravijo, da lahko na večini lokacij večino časa normalno živimo, da lahko imajo običajne odnose, kljub temu lahko ekonomsko rastejo in tako dalje. Ni cene za gradnjo nezakonitih nasebin na naši zemlji, uničevanje naših domov ali ubijanje in pohabljanje naših ljudi. Nezakonito si lahko prilaščajo zemljo, lahko kradejo naše vire, diktirajo naša življenja, pa ne bodo odgovorni za to. To nekaznovanje Izraela je dramatično vplivalo na življenje milijonov palestincev že desetletja. Prav tako pa je to spremenilo tudi Izrael. Mirovni kamp je spodkopan spodbuja pa se nezakonite ukrepe in naseljence. Nekateri pravijo, da so dobri prijatelji Izraela in temu ne ogovarjamo. Dokler to ne pomeni, da Izrael lahko kolonizira našo zemljo. Izrael, dva milijona palestincev drži v blokadi ali Izrael, ki zagotavlja imuniteto za voditelje, vojake in naseljence, ki izvajajo vojne zločine. Pripečen sem, da niče ne more valiti takih ukrepov, niti tisti pravi prijatelji Izraela, ki vedo, kam vse to vodi. To ni način za dosego miru in to ni način za zagotovitev varnosti. Vsi, ki promovira nekaznovanje Izraela, škoduje miru. Podpora nezakonitim ukrepom Izraela ne sme imeti podpore, ne zgodovinske in ne pravne. Odgovornost je dana vsem, razen v primeru Izraela. To ne gre. To ni verodostojno. To ni pravično. In to gotovo ne služi miru. Lahko EU resnično odigra svojo vlogo, EU se zauzema na rešitvi dveh meja na podlagi meja leta 67, včasih, ko so Palestina, Izrael in celo ZDA bili proti taki viziji. In potem končno je to postalo mednarodno soglasje. EU je tudi ključni partner tako za Palestino kot Izrael. Ima orodja za promocijo spoštovanja mednarodnega prava, če se odloči za to, da bo to uporabil. Ta parlament ima orodja za ukrepanje, ima moč in zato tudi nosi odgovornost. Ne sme biti izjem za Izrael, kar se tiče tega. Nezakoniti ukrepi so pač nezakoniti ukrepi, ne glede na to, kdo to izvaja. In kdorkoli že to je, mora biti odgovoren če ne bo ukrepal sedaj, kako pa bomo preprečili Izrael pri tem, da si prilašča palestinsko zemljo, to je tudi glavna tema izraelske kampanje. Celotni mednarodni sistem temelji na nedopustnosti prilaščanja zemlje na silo. In aneksacija je ultimativni prikaz takega nezakonitega prilaščanja. Bo Evropa samo gledala, ko se to dogaja? Ko Izrael uničuje možnosti za mir, EU bi morala ukrepati ne samo zaradi podpore rešitvi dveh držav. Aneksacija bi to uničila, ampak tudi zato, ker nasprotuje nezakonitemu prilaščanju. Ne samo v Palestini, povsod. Izrael uporablja vsa sredstva, ki jih ima na voljo, da utrdi okupacijo in realnost ene države, bi EU moral uporabiti vsa sredstva za to, da ohrani pri življenju resničnost dveh držav, tako da tudi prizna Palestino na podlagi meja 67. Tako priznanje bi bilo priznanje miru, pravičnosti in demokraciji. Prav tako priznamo naš delež odgovornosti in naše lastne obveze pri dosegi miru. Zavezali smo se ne nasilju, zavezali smo se dosegi miru in še naprej bomo ostali temu zavezani. Pripravljeni smo nadaljevati pogajanja na podlagi mednarodnih definičnih pogojen mednarodnega prava in pod mednarodnim okvirom, nadzorom in to takoj, takoj. Zato pozivamo k podpori EU za mednarodno mirovno konferenco, ki bi dosegel napredek pri tem cilju. Potrebujemo vašo pomoč. Ne podcenjujte tega, kar lahko storite. Ne podcenjujte tega, koliko šteje vaš glas in koliko morajo ti, ki vrame v mir v Palestini in Izraelu, morajo to slišati, potrebujejo vašo pomoč. Zdaj bolj kot kadarkoli. Ne podcenjujte, koliko žrtev lahko rešite, potencijalnih žrtev in kako lahko mir zelo spremeni našo vizijo. Pred 70 leti je človeštvo stvarjalo ta multi veteran red, zato da promoviramo mir in pravičnost in da izboljšamo obljubo za boljši jutri. Združene narodi in njihove listine, mednarodno vsevišče človekove pravice, ženske konvencije, splošna deklaracija o človekovih pravicah, kazensko sodišče, vse to izhaja iz te prvotne zamisli to je izraz triumfa človeštva nad svojimi lastnimi elementi zla. Če boste žrtovali to Palestini, boste to žrtovali posod. Mir mora prevladati v regiji, kjer ga že toliko časa iščemo. Palestina in Izrael naj končno živita drug ob drugem v miru, varnosti, s priznanimi mejami, vsak naj ima možnost zagotavljanja vlastnih pravic za svoje državljane. Naj bodo svobodni, sovereni, ne eden na račun drugega, naj bodo partnerji in naj spremenijo sosedstvo na boljše zavedno. Hvala lepa. Ekscelenca, minister, hvala lepa za te vaše uvodne besede. Mislim, da je bilo zelo veliko razmišljanj ki jih moramo predelati. Tako, sedaj pa se držite časa za govor, pa boste vsi dobili besedo. Maksimalno dve minuti. Začenjamo pa z vodjo delegacije za odnose s Palestino, gospod Pineda, a njega, potem pa skupine Galer prvi. Welcome, Hvala lepa. Večina evropskih politikov globoko obžaluje, da je ta ameriška administracija sploh se odrekla statusu poštenega posrednika v tem sporu. Mislim, da to dolgoročno ne služi ne Izraelu, pa seveda tudi ne palestincem. Vidim perspektivo za pravično rešitev samo, če bi nekoč ZDA in EU skupaj sodelovali z Izraelci in palestinci in bi resnično uresničili rešitev dveh držav to, kar se sedaj predstavlja kot načrt Trumpa, žal ni prispevek k temu, kar bi lahko imenovali korak naprej proti miru. Torej, če smo že v teh razmerah s trenutno, administ trenutno administracijo ZDA, se sprašujem, kakšno je vaše mnenje, kaj bi lahko mi med tem storili kot konkreten korak za zmanjšanje napetosti in za izboljšanje težkih socialnih, ekonomskih razmer, kaj bi bili tisti prednostni koraki naprej, seveda sedaj, ko čakamo na morda drugačno politiko iz Washingtona. Hvala lepa. Gala, Marija... Hvala lepa, Mihajl Galar, Marija Rena ima besedo. Hvala lepa, gospod minister, za vaš prispevek. Vsi se lahko strinjamo, glede tega načrta, ki je provokacija do palestinskega ljudstva, kot ste povedali. Poleg tega pa je to tudi oh, nespoštljivo do mednarodnega prava, do mednarodnega reda, do multilateralizma, ki eh, ga Evropa mora spoštovati, ker je del tega ampak moje vprašanje se ne nanaša na to. Eh, danes zjutraj smo imeli eh, katarskega podpredsednika vlade, eh, ki je rekel, da o tem načrtu lahko govorimo, o tem se lahko pogovarjamo. Zanima me, kako to, da vaši zavezniki iz arabskih držav niso bolj glasni glede tega načrta, ki ga je predstavil predsednik Trump. Hvala lepa, preden dam besedo naslednjemu govorcu, naj povem, da eh, nimamo več možnosti dodajati eh, ljudi na eh, seznam govorcev. Rekel sem, da bom dal besedo vsem tistim, ki so prosili za besedo že prej, gospod Ostrovicius. Hvala lepa, predsedujoči minister. O predpostavku, da so mirovna pogajanja že dolgo leta uh, v stagnaciji. Ali smo uh, lahko optimistični glede nove generacije, glede mm, današnjih otrok? Uh, če si pogledamo, naprimer, um, eh, televizijske programe, palestinske televizijske programe za otroke, kjer vidimo, da se glorificira, slavi. Uh, uh, palestinske žrtve, da se jude obravnava kot najbolj barbarske uh, barbarska bitja na svetu. Zanima me, kakšno generacijo lahko pričakujemo v regiji, eh, ko bodo ti otroci odrasli, ko bodo prišli na oblast in ko bodo sprejemali odločitve. Se vam ne zdi, da je čas za to, da se eh, preneha s to protiizraelsko, protijudovsko propagando in da se ustvari bolj kohezivno novo generacijo, ki bo bolj pripravljena sesti za pogajanje pogajalsko mizo. Hvala. Ide ni želela besede, tako da nadaljujemo z gospo Langzin. <laughs> Ja, hvala lepa, prisrčna hvala za to, da ste prišli, za vaše poročilo. Tudi moje vprašanje gre v smeri bližnjega sodnega mirovnega načrta, imenujem ga Trumpo načrt. Zdi se mi, da je to resnično nesrečen primer načrta. Kakorkoli že pa sedaj so neki premiki v odnosih Izrael-Palestina, možna pogajanja. Kaj menite vi o tem? So izraelsko-palestinski pogovori pogajanja že vnaprej spodleteli? prepričana sem, da bomo konec koncev morali priti do tega, da bosta obe strani poiskali rešitev, ki bo dobra za obe strani, po mednarodnih pravilih. Kaj menite vi o Trumpovem načrtu in o prihodnih povezavah med Izraelom in Palestino? Hvala lepa. Dank, Hvala lepa, gospo, gospa Langsipen, za EKR ni koordinatorja, zato lahko dajem besedo gospodu Rojsnu. Kateremu? Gospod Rojsen. Tu sem tudi kot so predsednik eh, delegacije za Izrael. In želel bi tudi spregovoriti v imenu delegacije. Ja, eh, hvala lepa, bom govoril v svojem maternem jeziku. Gospod eh, minister, zelo me veseli, da ste tu med nami. Dialog je namreč nepogrešljiv. In, um, dialog eh, med eh, palestinci in izraelci je ključen. Razumev sem, da ste uh, eh, OZN-u uh, dali vedeti, da ste pripravljeni na pogajanja, če Izrael uh, dokaže, da je partner za mir. To je korak v pravo smer. In to gre tudi korak naprej od tega, kar smo slišali prej, se pravi zavrnitev mirovnega načrta, ki je bil na mizi. Sedaj govorite o nasilju, napadov iz Gaze. Izrael eh, se mora oborožiti, na ta, obreniti pred takšnimi napadi iz Gaze ali ste se pripravljeni uh, umakniti od tega nasilja Hamasa, ki ga Hamas izvaja iz Gaze, ali ste pripravljeni narediti vse, kar je v vaši moči, da uh, se um, teroristične skupine onesposobi, kajti ne moremo več nadaljevati z nasiljem. Zlasti ustrajam pri tem, da uh, se uh, usedete za pogajalsko mizo brez predpogojem. Uh, to je uh, želja mednarodne skupnosti na osnovi uh, tega, kar imamo na voljo. Zato vas pozivam k temu, da se usedete za pogajalsko mizo in zanima me, če ste pripravljeni to storiti. Gospa Vilenueva. Hvala lepa, predsednik. Dobar dan, gospod minister. Hvala, da ste se nam pridružili. Smo v zelo težki situaciji za palestinsko ljudstvo, situaciji, ki se slabša iz dneva v dan. Gre namreč za veliko trpljenje, pa tudi za kršenje mednarodnega in prava in pa prava človekovih pravic moramo zagotoviti, da eh, se spoštuje mednarodno pravo. Palestinsko ljudstvo je žrtev eh, te kršitve, to pa ima tudi um, hude posledice za svet in za Evropsko unijo. Eh, ta okupacija je neskladna z mednarodnim pravom in gradna teh naselbin je še posebej resna. In prav tako uh, je resna, resno tudi to, kar počne uh, izraelska skrajna desnica že leta in leta. Situacija uh, palestinskih uh, beguncev je prav tako resna in ste, kot ste že uh, povedali, uh, imamo tu pač uh, zelo um, uh, zapleteno uh, uh, situacijo na terenu z temi avtocestami, ki so odhodne, z uh, vsemi uh, temi območji, ki so okupirane in tako dalje. In tu gre uh, za uh, uh, kršenje uh, mednarodnega prava, za zločin, ki traja že od leta 1973. Uh, gospod Borel je um, zahteval, da nihče uh, ne uh, uh, začne z nobenimi uh, enostranskimi posegi, ki bi kršili mednarodno pravo. In zanima me, gospod minister, če vi vidite kakšno možnost eh, za dialog, za to, da se eh, najde rešitev na osnovi tega načrta dveh držav. Hvala lepa za ELS, gospod Bezejsko. Hvala lepa, gospod predsednik. Veseli me, da vas opet vidim, gospod minister. Minister. Danes eh, imamo občutek, da ste zelo agresivni, če dovolite, da se tako izrazim. To je v nasprotju s pričakovanji, da se lahko pogajanja nadaljujejo. po mojem mnenju je to edina možnost, morda ena od zadnjih možnosti, da dosežemo mir na Bližnem vzhodu. Palestina mora razumeti varnostne potrebe Izraela po eni strani. Seveda pa Izrael tudi mora razumeti, kakšne so vaše potrebe. Ampak obe eh, stališči, tako izraelsko tradicionalno stališče in vaše um, Eh, stališče, ki ne kaže nobene fleksibilnosti, če, boste, če bosta obe strani ustrajali na teh eh, stališčih, nikoli eh, ne bo prišlo do rešitve. Kot bivši predsednik vlade države, ki je priznala palestinsko državo, vam povem, da se morate pogajati, morate razumeti teritorijalne probleme Izraela, ki ne more sprejeti Eh, spremembe eh, sestave prebivalstva. To morate razumeti. Palestinski begunci lahko spremenijo sestavo izraelskega prebivalstva. In če želite, lahko govorimo zelo odprto in ta problem moramo obravnavati, Jeruzalem moramo obravnavati in pa uh, Eh, eh, kakršne koli teritorijalne spremembe morajo tudi biti eh, predmet razgovora. Še zadnji tri govorce imamo gospa Inčija. Hvala lepa predsednik, hvala lepa ministru za to predstavitev. Mene ponavadi jezi, če se lahko tako izrazim, ko govorimo o izraelsko-palestinskem konfliktu in na koncu vedno, smo vedno kategorizirali kategorizirani kot za nekaj in proti nečemu eh, drugemu, če sem za Palestino, sem proti Izraelu in obratno. In eh, meni eh, je bolj všeča formulacija, da smo za mir ali proti miru. In za ljudi, ki verjamemo v mir, je bil ta Trumpov načrt res klufuta. In moje vprašanje je naslednje in morda se to navezuje tudi na nekatera vprašanja, eh, ki so jih postavili že kolegi in sicer, kaj bi bil prvi naslednji korak eh, iz. Um, z vašega vidika. Kaj je prvi naslednji korak, ki ga lahko eh, Evropska unija naredi? Na to drugo vprašanje ni povezano z Trumpovim načrtom, eh, temveč je to povezano z eh, volitvami v Palestini. Ali imamo kakršne koli ovire, če ovire obstajajo, kakšne so. Volitve so namreč izraz um, demokracije v posameznih državah. Hvala lepa, gospod Vajmes. Hvala lepa, eh, predsednik. Hvala lepa, eh, gospod eh, Maliki. V zadnjem mandatu je Evropski parlament sprejel rezolucije, ki je pozival k um, um, izpustitvi dveh izraelskih ujetnikov in pa um, izročitvi uh, trupel dveh izraelskih uh, vojakov. In prav tako um, je, bilo, um, je bila tudi sprejeta rezolucija 2472 eh, o uh, pogrešanih osebah. To omogoča družinam, uh, da se seznanijo z dejstvi o tem, kje so njihovi družinski člani uh, in da prejmejo njihova trupla v primeru, da so ti mrtvi. Uh, Kaj palestinska oblast dela za to, da se izpusti eh, te eh, eh, izraelske državljane, katerim se onemogoča pomoč mednarodne organizacije Rdečega križa in Kaj, kaj, se, kaj palestinska oblast dela za to, da se vrne trupla uh, Eh, umorjenih eh, Izraelcev, ki jih ima Hamas še vedno eh, v rokah. Gospod Wallis, hvala lepa. Hvala, minister, za vašo predstavitev. Strinjam se, da se Izrael ne more obnašati tako kot se in ne bi se mogel tako obnašati brez blagoslova ZDA in eh, ZDA eh, še naprej podpira Izrael, ne glede na to, kaj ta počne. Ampak eh, ne glede na to, Če si pogledamo, kaj bi eh, Evropska unija sedaj morala narediti eh, o predpostavki, da delamo eh, za mirovno, mirovni načrt, ali se vam ne zdi, da je rešitev dveh držav itak mrtva, ali, ne bi, ali se vam ne bi zdelo, da bi bilo bolje delovati v smeri ene države, kjer bi obe ljudstvi živeli kjer bi bili obe ljudstvi um, uh, enakopravni in kamor bi se lahko palestinski uh, begunci tudi vrnili. Gospa Visler Lima, uh, hvala lepa, hvala predsednik, hvala minister. Uh, vprašanje je kolega pravkar uh, uh, postavil, uh, ampak uh, zanima me, uh, kakšno je vaše mnenje o rešitvi dveh držav. Zanima me tudi, ali bi bili pripravljeni sprejeti neposredna pogajanja eh, z Izraelom brez predpogojev za to. Hvala lepa. Minister, veliko vprašanj ste prejeli. Približno 10 do 15 minut eh, imate eh, za odgovore. Poskusite odgovoriti na čim več vprašanj. Bom začel z zadnjim vprašanjem. Ja, pripravljeni smo eh, začeti z neposrednimi pogajanji z Izraelom brez predpogojem. Absolutno. Dokler se držimo vseh eh, referenc, eh, ki jih je cel svet že sprejel in potrdil. Mednarodno pravo, rezolucije OZN in mednarodna legitimnost. In če to drži, potem uh, smo pripravljeni. Ali imamo partnerje na izraelski strani, močno dvomim v to. Mnoga leta smo si za to prizadevali in mnogo uh, priložnosti je bilo že zamujenih. Uh, rešitev dveh držav je ta mrtva. Uh, Očitno eh, Netanjahu poskuša uničiti eh, to rešitev s tem, da ustvarja nova dejstva na terenu, da spreminja realnost in da onemogoča rešitev dveh držav. Veste, da nas vse poriva v rešitev ene države, ampak ena država, rešitev ena država je tako škodljiva za Izrael kot za vse druge. Zakaj? Ali res mislite, da bo Izrael eh, v tej eni državi eh, dal eh, palestincem iste pravice, da bodo enaki državljani, da bo to demokratični sistem? To je šala. Izrael nikoli tega ne bo naredil. Kaj se bo zgodilo v eni državi? Aparhajni sistem. Dejansko to, kar že imamo sedaj na Zahodnem bregu. Apartheid. ena država z dvema sistemoma. En sistem za izraelske jude in uh, en sistem za palestinske arabce. To imamo sedaj uh, na Zahodnem bregu in potem v eh, sistemu ene države bomo to legalizirali. Izrael uh, si prizadeva za to to, da govorimo eh, sedaj o aneksaciji 33 odstotkov eh, Zahodnega brega, o naselbinah, eh, o dolini reke Jordan, to gre vse v smeri ene države. In v tej eni državi bomo imeli 6,7 milijonov palestinskih arabcev in 6,7 milijonov palestinskih arabcev. Eh, izraelskih judov in problem bo demografski. In uh, vrnemo se k, na, k vašemu vprašanju, ekscelenca. To bo vprašanje demografije in v, zelo, zelo hitro bomo mi v večini. In v takšni, eh, v takšni rešitvi, v eni državi, potem bi morali mi vladati. In v tem primeru bo eh, predsednik eh, Izraela Mohamed in ne Izrael, ne vem kaj že. Ali mislite, da bo Izrael to sprejel? In eh, iz vseh teh razlogov je bolje, da delamo v smeri rešitve dveh držav in tudi za Izrael je to bolje, če imajo vsaj nekaj zdrave pameti, se morajo za to prizadevati. Rešitev dveh držav, ja, seveda. To je eh, še vedno, eh, to je še vedno eh, konsens na mednarodni ravni. Ali bomo sedaj izgubili ta konsens na svetovni ravni v zameno za nekaj, česar še vedno nimamo? Če imamo rešitev dveh držav v rokah, potem si za to borimo, namesto da sanjamo o nečemu, česar itak nimamo. Cel svet je za rešitev dveh držav. 50 let eh, smo si prizadevali za ta konsens eh, dveh držav. Samo ZDA in Izrael, samo ti dve državi, edini državi na planetu sta proti rešitvi dveh držav. Ali jim bomo dopustili, da uničijo eh, to rešitev dveh držav, ki je mednarodni konsens? In to v zameno za nekaj, kar, za kar sploh ne vemo, kam nas bo to vodilo, oziroma vodilo nas bo v apartheid. In zato lahko odgovorim na veliko vprašanj, kaj je treba narediti. Moramo si prizadevati za zaščito um, rešitve dveh držav in moramo uh, uresničiti to rešitev. Ampak za kakšno rešitev gre tu? ne za eh, rešitev Trumpa in Netanjahuja, kjer bi imeli popolnoma demilitarizirano območje, brez kakršnekoli suverenosti, popolnoma razdrobljeno. Ne, potrebujemo palestinsko državo, ki temeli na uh, mejah iz leta 67 z vzhodnim Jeruzalemom, uh, ki naj bo prestolnica. To je edina rešitev dveh držav, ki je za nas sprejemljiva, nobena druga. In vi imate možnost, da to kot Evropski parlament dosežete. Delajmo za uh, to eh, rešitev dveh držav. In če boste to naredili, boste v Palestini našli svojega partnerja, kajti ta rešitev je najboljša za vse. In če govorimo o eh, rešitvi dveh držav, In vi kot evropejci ste priznali eh, državo Izrael. Kaj manjka v tej formuli? Niste prepoznali um, palestinske države. Romunija jo je priznala, ampak druge države pa še ne. In če želite uh, ohraniti rešitev dveh eh, držav in če uh, se želite upreti tej aneksaciji Zahodnega brega, potem morate vaše države, na vaše države pritisniti, da bodo priznale palestinsko državo. To je edini pogoj za to, da se bomo lahko uh, na enaki ravni pogajali z Izraelom. Kaj ti sicer, kako si predstavljate, mi smo okupirano ljudstvo, če uh, želim zapustiti Ramalo, potrebujem uh, propustnico uh, Izraela, to pomeni, da če hočem iti iz Ramale v Izrael, da se bom pogajal, potrebujem za to njihovo propustnico. To niso pogajanja na enaki ravni potrebujemo pogajanja med eh, enakimi, suverenimi državami. Samo na ta način se lahko eh, pravično pogajamo. Sicer že vnaprej eh, vemo, kakšen bo rezultat. To se je začelo v Madridu, na konferenci v Madridu in vidite, kje smo. Nikjer, nikjer. ni tu nobene enakosti, nobene pravičnosti. Izraelci eh, so okupatori, eh, oni eh, imajo moč, da odločajo o vsem na terenu. Mi pa smo pod okupacijo in kaj, kako bomo pristopili k tem pogajanjem? Tu nimamo enakih priložnosti, tu nismo isti partneri pri pogajanjih. Če si pogledamo, kakšni so najboljši pogoji za pogajanja, potem je prvo, kar je treba narediti, to, da države, ki niso še priznale palestinske države, to storijo in da eh, odločimo, da je eh, rešitev dveh držav najboljša formula za pogajanja med Izraelom in eh, Palestino če eh, boste pozvali k pogajanjem, potem lahko eh, povem, da bodo palestinci takoj pripravljeni sesti za pogajalsko mizo in se pogajati eh, o tem. Ja, skrbi nas nova generacija, tako v Palestini kot v Izraelu. In delamo za nove generacije. Uh, mir, ki ga želimo ustvariti, ki ga želimo uh, zgraditi, je za nove generacije, bolj kot za nas. In to je pomembno. In če želimo to doseči, potem moramo delati za pravičen mir. In pravičen mir pomeni, da je treba z okupacijo prenehati in uh, palestincem je treba dati eh, pravico do samoodločbe in do neodvisnosti. Izrael ne more biti istočasno okupator in eh, trditi, da je demokratičen. Ne moremo biti demokratični, če okupiramo eh, eno drugo ljudstvo, njegovo prihodnost in tako dalje. In naši otroci Eh, ko gredo v šolo, vidijo izraelske eh, vojake, če gredo iz enega kraja v drugega, vidijo eh, zidove, vidijo um, izraelce, ki so poselili njihovo območje. Kako lahko to novo generacijo prepričate, da ima prihodnost, če ne bomo vsega tega odpravili? Če ne bomo odpravili vsega, kar nas ločuje od izraelcev? in če ne bomo imeli priložnosti, da izgradimo mir med obema stranima. To je zelo pomembno. No, konec koncev. Mi. Uh, ne pravimo ne zato, ker želimo reči ne. Ne, mi vedno uh, izkoristimo priložnost, če se ta pojavi. In ko se je pojavil ta Trumpov načrt, ki zanika vse temeljne pravice palestincev do pravice do njihove države, to je načrt, ki eh, uničuje eh, nacionalni diskurs, ki. Um, jim onemogoča dostop do lastne suverene države in ta načrt daje Izraelu popoln nadzor nad njihovo varnostjo, nad njihovo suverenostjo, nad njihovim območjem. In to tako eh, kopnem, zraku in morjem. Kakšna entiteta v tem primeru naj bi Palestina bila? Poleg tega je uh, pred nekaj dnevi uh, eh, Netanjahu v Izrael Hajom uh, eh, časopisu eh, napisal članek in tam je zelo jasno zapisal, da so pogoji za palestince takšni, da, jih, da bo čudež, če jih bodo ti lahko izpolnili. In tudi če bi jih, tudi če bi se ta čudež zgodil in če bi palestinci izpolnili te pogoje, potem so še vedno Izraelci tisti, ki bodo odločili, ali uh, palestinci imajo pravico do svoje entitete, ne države. In kadarkoli v prihodnosti, tudi če bodo Izraelci dali palestincem pravico do te entitete, kadarkoli v prihodnosti eh, lahko eh, to območje eh, kasneje zasedejo, eh, nadzirajo, če se Izraelu zdi, da je njegova varnost ogrožena kdo v tej uh, dvorani bi bil pripravljen biti državljan takšne entitete. Nihče, nihče, to vam lahko zagotovim. In tudi nihče na palestinski strani ni pripravljen sprejeti tega ponižanja. Mi nismo uh, uh, inferiorni nobenemu od vas in zato želimo biti obravnavani na isti način. Želimo dostojanstvo, pravič, pravičnost, pravice, uh, svobodo, želimo uh, neodvisno državo in zavezani smo miri, miru z Izraelom na uh, osnovi enakosti. To je za nas zelo pomembno in zato prosim, da ne zamudite priložnosti in da ukrepate sedaj, dokler je še čas. Kajti, če bo Izrael ta Trumpov načrt eh, uresničil in aneksiral Zahodni breg, potem eh, mislim, da. Pozdravljate nasilje ne samo v Izraelu in Palestini, temveč v celi regiji. Nihče uh, od nas eh, tega ne želi uh, videti in zato prosim, da naredimo, kar je potrebno, da to preprečimo. Hvala lepa, ekscelenca, hvala lepa, kolegi, za to razpravo in bomo v stiku z vašim uh, stalnim predstavništvom. Uh, vaši kolegi so uh, redni gosti v Evropskem parlamentu. Vemo, kako je to za vas pomembno. Hvala. Colleagues, let's continue. Nadaljujemo z našo sejo. Zadnja točka, preden gremo na kosilo ob enih, je točka 8. Toplo pozdravljam veleposlanika Izraela pri EU in NATO, eh, gospod Aron Lešnojar je, ga dobro poznamo, ker je redni gost v Evropskem parlamentu, gospod veleposlanik. Danes smo že imeli goste zunanjega ministra Katarja in tik pred vašim eh, prihodom je tu sedel eh, zunanji minister palestinske oblasti. Seveda pa nas zanima tudi vaše mnenje, kakšno izraelsko stališče glede uh, nadaljnih, nadaljnjeg razvoja dogodkov v mirovnem procesu in zlasti nas zanima stališče predloga ameriške administracije. Vam bom kar dal besedo. No, veliko kolegov je že zaprosilo za besedo. Veleposlanik, dobrodošli, beseda je vaša. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, gostje. Ja, dober dan vsem skupaj, veseli me, da sem tu. In zlasti eh, potem, ko sta tu sedela dva cenjena zunanja ministra, imam kratko izjavo, vendar naj vam povem, bom predsedoči, da danes do povdne sem izpolnil svojo uh, civilno obveznost in sem glasoval na izraelski ambasadi, kajti danes smo imeli predčasne volitve na veleposlaništvih za volitve, ki bodo potekale čez dva tedna v Izraelu. Ponosen sem na to, da sem glasoval, pa zlasti zato, ker smo sedaj v občutljivem političnem obdobju v Izraelu in torej moram biti tudi sam zelo pozoren na to dogajanje v Izraelu. Naj nekaj povem glede odnosov med Izraelom in EU. Odnosi so dobri in imajo velik potencial. Imamo skupne interese, skupne vrednote in bogato skupno zgodovino. Naj omenim dve področji sodelovanja med EU in Izraelom na področju varnosti in znanosti in tehnologije kot primer, ki ponazoruje to odlično. Decembra 2009, 2019 je Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo odprl svojo postojanko v Tel Avivu. Ima le dve taki, oziroma le tri take postojanke zune EU. Eno v Silicijevi dolini in eno na kitajskem, poleg te v Tel Avivu. To pomeni, kakšno zaupanje obstaja na tem področju v EU. Naj povem nekaj glede regionalne varnosti. Upam, da bomo kmalo začeli obdobje rasti in razvoja na področju naših odnosov. Pomemben gradnik za to bo priznanje strani EU slabe varnostne situacije, s katero se sooča Izrael na vsakodnevni ravni. Iran je naša največja grožnja. Verjetno smo danes povabili za to, da bi govoril o palestinsko-izraelskem konfliktu, vendar bi rad spomnil, da je največja varnostna grožnja za Izrael Iran. Želim biti jasen, ta grožnja ni omejena le na Izrael. Iran grozi vsem prozahodnim državam na bližnjem vzhodu in tudi onkraj te regije, tudi v Evropi. Ne bom šel v podrobnosti, vendar bom rekel, da vi pričakujete od nas, da smo oglešeni z evropskimi občutljivostmi, tako tudi mi enako pričakujemo od vas glede Izraela. In ne jemljemo zlahka to, kar definirate kot iransko grožno evropskim interesom. Morate razumeti, da v našem primeru nam Iran grozi, da ogroža sam obstoj države Izrael neposredno in preko iranskih posrednikov. Sedaj pa vprašanje Palestine. Eh, vodilno načelo je želja, da, živ, da imamo mir s sosedi, z vsemi, tudi s palestinci. Želimo pri tem tudi zagotoviti varnost Izraela. Izrael lahko in bo edini, ki lahko določi, kaj je v njegovem varnostnem interesu kar zadeva predlog ameriškega predsednika. Moj nasvet vsem, ki želijo dobro Izraelu in palestincem, to ste gotovo vsi v tej dvorani, je, da se poskušate osredotočiti na to, kar so pozitivni elementi tega načrta, po vašem mnenju, in spodbudite palestince, da storijo enako z mojega vidika načrt ohranja pravo ravnovesje med izraelskimi varnostnimi uh, interesi in palestinskimi prizadevanji za uh, samodločbo. Izrael se strinja, da se bo pogajal s palestinci na podlagi tega mirovnega načrta. To je dober načrt za mir, dober mirovni načrt. Upamo, da bo ta parlament podprl ta prizadevanja in bo in si prizadeval za to, da se palestinci vrne za pogajalsko mizo. Naj spomnim, da v zadnjih 20 letih ste Izrael in ZDA trikrat palestince ponudila celovit mirovni načrt. Nedavno je to, oziroma na zadnje je to storil predsednik Obama leta 2014. Palestinci so vse te načrte zavrnili. Načrt predsednika Trumpa želi uh, obravnavati izvor težav in ustraja pred tem, da morajo palestinci priznati Izrael kot judovsko državo. Načrt priznava izraelsko suverenost na območjih v Judeji in Samari, ki sta ključni za varnost Izraela in ki sta ključni tudi z vidika dediščine. Načrt določa, da bo imel Izrael status quo v regijah, ki ne bodo del države Izrael v prihodnosti. Izrael se eh, strinja z željo palestincev, da bi bolje živeli in da bi lahko imeli blagostanje v prihodnosti. Ta mirovni načrt omogoča palestincem takšno perspektivo. Nikomor se, nikogar se ne bo izselil z njegovi domov, niti izraelcev, niti palestincev. Planet ima inovativne načrte uh, in omogočil bi se prost pretok na določenih območjih. 50 uh, eh, milijard ponujajo američani in ta denar bi tlakoval uh, blagostanje za prihodnost palestincev. Ta velika naložba bi pomenila pozitivne spremembe, od katerih bi imel vsak palestinec koristi. Ta sporazum eh, nagovarja varnostne težave moje države, določa, da bo Izrael ohranil varnostni nadzor eh, na, na celotnem območju zahodno od reke Jordan. Izrael bi imel stalno uh, vzhodno mejo, s čimer bi nadziral svojo najdaljšo mejo. To je ključni strateški element za izraelsko nacionalno varnost. Eh, sporazum poziva k razložitvi Hamasa in k demilitarizaciji gaze. To je pomembno ne le za Izrael, tudi, temveč tudi za palestince. Jasno določa tudi, da begunski problem palestincev je treba rešiti zunaj države Izrael. Načrt eh, poziva k temu, da je Jeruzalem stara prestolnica eh, Izraelcev ostane enotno glavno mesto. Hrati pa, da je Eh, dostopen vsem uh, vernikom in da se ohrani status quo uh, glede. tega, da se ustvarja torej, prava priložnost za vse. Torej, Izrael ne bi želel spustiti te priložnosti. Upam, da tudi EU ne bo Eh, zgubila te priložnosti za pozitiven zagon v regiji. Hvala. Hvala veleposlanik za to, da ste predstavili izraelska stališča glede aktualnih zadev, zlasti glede tega, kar ste povedali na koncu. Ker o tem smo se pogovarjali celo do povdne v našem odboru, imam seznam 15 kolegov, ki želijo besedo. Bomo skušali dati besedo čim več kolegom. Najprej, gospa Vesela Lime, izvolite. Hvala lepa. Gospod veleposlanik, hvala, da ste tu in da ste uh, predstavili svoje stališče. Uvodoma ste dejali, da ste ponosni, to ste danes glasovali. Mislim, da vsi, ki živijo v demokraciji, bi morali imeti enako odnos do volilne pravice, kajti to uh, ni nekaj samoumevnega. Veliko ste govorili o meru. In uvodoma bi rekla, da bi vsi morali imeti pravico do miru. in da je to zelo pomembno uh, v regiji. Mednarodna politika Irana je težava za Izrael, ste dejali, in da je tudi težava za nas. Mirovni načrt ZDA. Mm, ja, ni nekaj, kar bi lahko popolnoma podprli, vsebuje številne težave in morali bi delati na kakšni drugi podlagi, ne na tej. In imam isto vprašanje, kot sem ga imela za prejšnjega govornika. In sicer rešitev dveh držav. Torej, omenja se možnost ene države, dveh držav. In mislim, da je to ključna točka, kajti bojim se, da eh, ko se govorijo o možnosti dveh držav, ne govorijo vsi o isti rešitvi. Tako da me zanima, kaj vi o tem menite. Hvala. SND, Za SND Marija Arena, izvolite. Hvala lepa. Če koordinatorji ne spregovorijo, potem se lahko zgodi, da jih bodo kritizirali. SND se strinjate, da bo spregovorila Marija Rena? Prav. Dve vprašanji. Slišala sem vaše argumente glede vsebine tega načrta in moje vprašanje je, če je ta načrt tako spoštljiv do obeh ljudstv, palestincev in izraelcev, zakaj? ga potem ni Trump predstavil na varnostnem svetu OZN, zato bi dosegel mednarodni konsens. Torej, to je moje vprašanje. Drugo vprašanje. Poznate odnos EU z Izraelom, ki temelji na mednarodnem konsenzu in na podlagi mednarodnega prava in konvencij. Evropa je podpisala številne konvencije in je pravno zavezana k temu, da jih upošteva. In ta partner pa ne eh, spoštuje tega, kaj ti vi pravite, da podpirate predlog Trumpa, ki pa je kršitev mednarodnega prava. Ali se je Izrael pripravljen odpovedati odnosu eh, z EU in zlasti sporazumu, ki ga sedaj imamo? Torej, Britanci so se odločili, da več ne bodo člani EU in so prevzeli odgovornost za to. In če vi pravite, ja, mednarodni konsens nas ne zanima, podprli bomo uh, ameriški predlog, uh, potem je morda za to treba tudi plačati ceno. Ali ste pripravljeni plačati to ceno? Arena. Hvala, Marija Arena. Za Renju, gospod Bauza. Bauza. Bauza. Bavša. Hvala lepa, gospod um, predsednik. Bom govoril špansko. Najprej hvala veleposlaniku, da je danes tu v parlamentu in da je predstavil svoje stališča. In hkrati pa je tudi izpostavljen antisemitizem v strani določenih eh, poslancev. Dve vprašanji. Prvič prejšnji teden je poslanka Klara Ponsanti, ki beži pred špansko roko pravice, je primerjala špansko državo z Adolfom Hitlerjem in je sodni proces, ki poteka v Španiji pred vrhovnim sodiščem, eh, primerjala s holokaustom. Mislim, da je takšna primerjava grozljiva in zanima me, kakšno je vaše stališče, eh, kaj vi kot veleposlanik Izraela menite o tem. In drugič, strinja se z vašo analizo. Eh, torej, glede priznanja temeljnega dejstva, Izrael je ogrožena država zaradi uh, držav in skupin, ki ga želijo uničiti popolnoma. In zato vas sprašujem, kaj moramo storiti mi kot evropejci za to, da pripričamo Izrael, da, smo, da se zavedamo vaših varnostnih težav. Hvala. Hvala. Za skupino ID, gospa Pomfrisko, izvolite. Eh, hvala, z veseljem smo vas. Uh, poslušali. In lepo je, da ste tudi pravili svojo državljansko dož, dožnost in ste uh, glasovali. To je ena od stvari, ki nas združuje, ljubezen do demokracije v naših državah. V tej dvorani sem že večkrat eh, podprla predlog predsednika Trumpa ki pravzaprav posodablja mirovni proces med Izraelci in palestinci, pa tudi v celotni regiji. Skrb za evropsko varnost je povezana z varnostjo Izraela, kajti tu gre za isto stvar, gre za obramba varnosti v Izraelu pomeni obramba varnosti v Evropi. In zanima me, ali se vam ne zdi, da je Trumpov predlog eh, in vaša eh, zmogljivost zaključka pogajanja pomagata tudi drugim eh, delom sredozemlja in bližnjega shoda, da so varnejši. Torej, da bi cela soseščina Evropske unije na ta način postala varnejša. Hvala za zelene, gospa Auken. Hvala lepa. E, nekaj besed e, kolegom izrenjuje. Kole... Moja prijateljica Orto dok sem Judinja rekla da je kritika okupacije eh, kritika judo EU se, od, se od, odziva in mi smo bili zelo jasni prejšnji teden in gospod Borel je dobil podporo vseh govornikov, kajti mi se moramo držati mednarodnega prava in mednarodno pravo ni nekaj, kar včasih upoštevamo. Ne, vsobano je v naših pogodbah. Če se preberete člen 21 naše pogodbe, vidite, da se moramo držati mednarodnega prava, torej moramo se držati varnostnih resolucij Združenih narodov. Torej ne moremo podpreti načrta, ki drži palestince pod vojaškim nadzorom Potem eh, palestinci bi iz Izraela deportirali ne vem koliko, ampak eh, mislim, da 3000 ali nekaj takega. Sveda smo proti, sveda razumem vašo željo, da bi imeli mer s sosedami. To velja za vse nas. Arabska liga je ponovila to, kar smo slišali že leta 2003. imamo načrt dveh držav Združenih narodov glede na meje iz leta 67 in tako naprej. Torej, vse to je že bilo v ženevskem predlogu pred nekaj leti kot, in to je vse bilo na podlagi mednarodne prava in, in rečeno je bilo, Če se bo Izrael tega držal, bodo vse arabske države priznale eh, Izrael. No, to je bila, to je bila dobra rešitev, vendar je Izrael ni upošteval. In zakaj ne sledite temu predlogu? To bi bilo dobro tako za Izrael, kot za Palestino in vse nas. Hvala za skupino EKR. Eh, imamo tri govornike, ki želijo eh, spregovoriti, se lahko dogovorite, dogovorite kdo bi spregovoril, da ne bomo imeli znova konflikta skupino IKR, e glede tega, kdo bo spregovoril, izvolite. Gospod Terč. Govoril bom špansko. Vele poslani, kot ste videli, da v tem parlamentu niti Evropski uniji dobili veliko podpore za Trumpov načrt, najprej zato, ker je to Trumpov načrt, pa tudi zato, ker je to mm, predlog za razumno rešitev, ki ne ogroža Izraela. Torej, danes je nekdo menjal Borela. Borel je šel v Teheranu, to nekaj dni potem, ko je iranski režim ubil 1500 Irancev na, cest, na ulici. Nikogar ni obsodil, nič. Pogovarjal se je z njimi, kot da bi pač se eh, spregovarjal katero koli drugo državo. V Španiji imamo socialistično, komunistično vlado, ki sovraži Izrael. In sedaj smo imeli 58 občin v katerih se izvaja sistem BDS, torej blokada Izraela. Torej, to so elementi, eh, ki kaže na sovražnost do Izraela. Torej, zelo malo upanja je za to, da bi lahko tu pričakovali podporo temu predlogu, ki je razumen za to da bi palestinci nehali izgubljati priložnosti. Zdi se, da vedno znova izgubijo priložnost, da bi zgrabili priložnost in to je tako že zadnjih 70 let. Priča smo o valu antisemitizma na evropski levici in to je grožno za vse, zlasti za Evropo. Če ljudje um, zapuščajo Zahodno Evropo v Izrael, je to iz nekega razloga. To se dogaja v Franciji in v Nemčiji. Torej iz Francije in iz Nemčije ljudje odhajajo v Izrael. Pinaguje, gospod Ljaneva. Hvala, gospod predsednik. Ne bom eh, zgubljala časa za to, da bi odgovorila na to, kar smo danes slišali, zlasti iz mojih rojakov. Hvala, gospod Veleposlanik, da ste tu. Torej, kako je lahko Palestina dostojanstvena država, če eh, nima zemljske celovitosti, če se jim eh, onemogoča dostop do vode in elektrike, torej se jim omejuje dostop do šleke pravice vsak dan? Temu, ste, temu so rekli, predlog stoletja, vendar to je predlog, pri katerem palestinske oblasti niso sodelovale in palestinske oblasti zavračajo ta načrt. Ta načrt je pravzaprav nekaj nezakonitega. Evropska unija mora podpreti mednarodno pravo. In že desetletje imamo mednarodno pravo, s katerim želimo uh, urejati status uh, Jer Jeruzalema uh, in potem je tu še vprašanje uh, ne nezakonitih naselbin uh, doline Jordan. In zdi se, da se Izraelcem prepušča uh, usoda 50 tisoč uh, palestinskih beguncev. Ali res menite, da ta predlog omogoča prost pretok in enako obravnavo palestincem? Pripričana sem, da vsi želimo mirovni proces, ki naj bo pravičen in, dolg, in dolgoročen tudi za prihodne uh, eh, uh, eh, generacije. Naš visoki predstavnik Evropske unije je prejšnji teden rekel, da ne bi smeli en, en, enostransko eh, ukrepati zoper mednarodno pravo. Ne gre zgolj za evropsko pravo, gre tudi za resolucije Združenih narodov. Tudi Antonijo Guterres je dejal, da moramo tako postopati. Če želite mer, potem je edina pot, da se spoštuje mednarodno pravo in kako namerava Izrael izpogajati takšno pot k miru. Hvala. Hvala. Da, to je zelo čustvena tema, vendar vseeno bi vas vse prosil, da ko govorite da se držimo nekašnega parlamentarnega bontona. Morda sem se izgubil v prevodu, no pa ne bom sedaj komentiral. No, imam težavo, veleposlanik, moramo razpravo zaključiti ob enih, ker ob pol treh že glasujemo. Zato vam nas daj besedo. Ne morem dati več nikomor besede. Imate 7-8 minut, da povzamete. Je to v redu? Prav. Tudi sam nisem vsega slišal, eh, morda zaradi prevoda in se pravi čujem. Sem poskušal odzvati na vaše komentarje in odgovoriti na vaše vprašanje in hvala za vaš interes, za ta dialog. In še enkrat bi spomnil, da številka, da prva, druga in tretja skrb države Izrael je varnostne narave. Torej, in varnostna grožnja številka 1, 2 in 3 je Iran. In seveda tudi palestinsko vprašanje je zelo pomembno in vsi imajo mnenje glede tega, vendar morate imeti v mislih, da Izrael je ogrožen str strani države, ki je za nekatere od vas vaša prijateljska država in od vas kot evropskih poslancev in prijateljev Izraela, da se oglasite, če pravite, da je za vas Izrael pomemben. Ne, ne bodite tiho, ko nas Iran napada. Potrebujemo vaše zaupanje. In tudi vi potrebujete našega, vendar to se ne more zgoditi, če ignorirate kaj je varnostna grožnja številka ena za Izrael. To se pač ne more eh, eh, zgoditi. Zato si želimo dialog z vami, odnosi z Izraelom, oziroma z Evropo so z Izraelom zelo pomembni na vseh frontah, na vseh ravneh. Vendar se, se moramo poslušati, ne da pač eh, napademo drug drugega. Bilo je vprašanje glede rešitve z dvema državama. Sam sem le diplomat. In včeraj je moj predsednik vlade govoril na arabsko-izraelskem kanalu in je odgovoril na to vprašanje in je rekel, da bi bil pripravljen se pogovarjati o tem za pogajalsko mizo. In kaj je načelo mirovnih pogajanj? Da se moraš pogajati. Sam se ne pogajam z američani ali z evropejci ali z arabskimi državami. Mi se moramo pogajati s palestinci. In ko se bodo strinjali s tem, da pridejo za pogajalsko mizo, se bomo lahko pogovorili vsem. Tudi o rešitvi dveh držav. Potem je vprašanje glede varnostnega sveta. Sam nimam nič proti tem vprašanju. Sam govorim v imenu države Izrael, ne za američane, ne za evropejce, ne za arabce, niti ne za palestince. Govorim imenu države Izrael. To je moja država. Mi nismo člani varnostnega sveta. Izrael nikoli ni bil član varnostnega sveta. In vprašajte se, zakaj Izrael nikoli ni bil izbran za člana varnostnega sveta v 72 letih neodvisnosti. Zakaj Evropa ne ustraja pri tem, da bi se Izrael eh, izbral za člana varnostnega sveta? Dve evropski državi sta nasprotovali temu, da bi mi postali članica. Pač enkrat, ko smo eh, glasovali, ko smo, se, ko smo kandidirali za to, to sta bili Nemčija in Belgija, se mi zdi. Tudi v vašem interesu je, da bi Izrael bil v varnostnem svetu, da bi nas podprli, kaj ti želite, da bi Izrael bolj zaupal mednarodnim institucijam, tudi Združenim narodom. Vendar ta, to zaupanje sedaj nizko. Poglejte, kaj se je zgodilo v Ženevi. Katar, Severna Koreja in Venezuela no, ocenjujejo Izrael. Sam Eh, se, se, se tega zelo eh, resno loteva. Morate nam pomagati, da bomo imeli večje zupanje te organizacije. Zelo cenim to, kar ste delali glede antisemitizma, gospa Bauza. Seveda eh, je to grozljivo, vendar vi morate spregovoriti v tem odboru, v tem parlamentu in spregovoriti proti antisemitizmu. porast antisemitizma v Evropi je grozljiv. Leta 2019 je bilo največ antisemitičnih dogodkov v Evropi po drugi svetovni vojni. vojni. Kakšno je sporočilo judom? Kakšno je sporočilo Izraelu? Prosim, razmislite o tem. Potem arabski mirovni proces, arabski mirovni načrt. Palestinci so dvakrat zavrnili mirovne črte, ki so bili dobri za njih. Najprej leta 2008, potem pa leta 2014, to je bil predlog predsednika Obame. Torej, 17 let je eh, minilo in bližnji shod se tudi vmes spremenil in moramo vedeti, kaj imamo sedaj na mizi. Sedaj imamo na mizi Trumpov načrt. Gotovo se vsi ne strinjamo glede tega načrta, vendar pogledamo, kaj je dobrega v tem načrtu in se pogajamo o tem, kar nam ni všeč v tem načrtu. Gospa Vilanova, omenjali ste Jeruzalem leta 1947, ko Izrael še ni bil država, je Izrael podprl razdelitev. Kdo je bil proti? Kdo je bil proti te razdelitvi? Ne Izrael. In 19 let je bil in tudi sveti kraj v Jeruzalemu so bili pod arabskim nadzorom. Ljudje niso imeli uh, dostopa do najbolj svetih točk za jude. No, sedaj pa so vsi ti sveti kraji odprti za vse religije, tudi za državljane držav, s katerimi nimamo diplomatskih odnosov. Tudi romari sovražnih držav lahko pridejo na tempeljski hrib. To je edini način, da omogočimo svobodo religije. In če Edini način, da se to zagotovi še v prihodnosti, je, da Izrael nadzira te točke, kajti imeli smo že slabe izkušnje, ki jih ne bi ponovili. In potem vprašanje, kaj potrebuje Izrael za to, da sede za pogajalsko mizo? Potrebujemo palestinske partnerje, ki bodo prišli in se z nami pogajali. To je vse, kar potrebujemo. In z tega mesta jih pozivam, da naj pridejo, naj ne zgrešijo te priložnosti. Morda vam ni všeč vse, kar je v načrtu, morda vam je zelo malo stvari všeč v tem načrtu, vendar pridite se pogajati in za pogajalsko mizo se lahko marsikaj zgodi. Hvala. Hvala, gospod veleposlanik. Kolegi, nadaljujemo ob pol treh takrat bomo glasovali o poročilu o Belorusi in tako naprej in želim vam dober tek. Hvala.